Okay, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, dear... Spoštovani kolegi, spoštovani gostje, pozdravljeni na naslednji točki današnjega zasedanja odbora. Točke 17 in 18 uh, so povezane tudi z odborom za mednarodno trgovino. Pozdravljam tudi predsedujočega odbora INTE. To je verjetno po AFET-u eden izmed najboljših odborov v uh, Evropskem parlamentu. Torej pozdravljam gospoda Benna Langerja, ki tudi prihaja iz spodnje Saške. Točka 17 govori o strategijah v odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko. Tukaj imamo tudi poročilo odbora AFET na to temo, ampak začeli bomo z javno predstavitvijo glede strategij za odnose med Evropsko unijo in Kitajsko. Kot omenjeno, bomo imeli to javno predstavitev skupaj z odborom INTE. Pozdravil bi eh, govornike, najprej Jan Weidenfeld, vodja Evropske politične enote za Kitajsko, poleg tega pa tudi eh, del Inštituta za kitajske študije, ki je v Berlinu. Z nami je tudi Franz van der Putten, raziskovalec eh, pri Klingendal inštitutu v Hagu. Preko telekonference se bo iz Pekinga javil tudi gospod Mats Harborn, predsednik Evropske eh, trgovske zbornice v Pekingu na Kitajskem. Ne vem, ali povezava že deluje, ali tole imamo, tole te eh, telekonferenco. Zaenkrat ne, ampak bomo poskušali to vzpostaviti. Pregledali bomo različne teme o strateških odnosih med EU in Kitajsko. Najprej bo spregovoril gospod Jan Weidenfeld glede strategije Kitajske v Evropi in glede tega, kako moramo mi oblikovati svoje odnose in strategije. Gospod Weidenfeld, izvolite, deset minut imate na voljo za predstavitev. Potem pa bo govoril gospod Franz van der Putten o pozicioniranju Kitajske v mednarodni skupnosti, predvsem kar se tiče zunanje politike in varnostne politike. Torej, deset minut najprej in potem upam, da bo tudi gospod Harnborn z nami. Trenutno namreč eh, verjetno še ne sliši, kaj govorimo mi. Izvolite. Hvala, gospod McAllister. Veliko veselje mi je, da sem lahko danes z vami v očitno najboljšem odboru v Evropskem parlamentu. Z veseljem vas bom nagovoril. Ne bom pretiraval, če rečem, da so odnosi med Evropsko unijo in eh, Kitajsko na novi stopni gre za novo in zahtevno novo realnost. Namreč ugotovili smo, da se Kitajska ne bo eh, podredila liberalnim gospodarskim in političnim normam. Znaki za to so bili prisotni že v zadnjih desetletjih, ampak v zadnjih mesecih, v zadnjem letu smo popolnoma jasno videli, da je Kitajska na lastni politični in gospodarski poti. To bo seveda povzročilo večja trenja med odnosi eh, med Kitajsko in Evropsko unijo in to bo lahko privedlo tudi do konkurenčnih in celo negativnih eh, stikov v prihodnosti. Samo to, da ste me danes povabili, da govorim o strategijah Kitajske v Evropi, kaže na to, da ima Kitajska drugačen odnos do Evrope. Tukaj je vse bolj prisotna v Evropi, politično, gospodarsko, pa tudi vse več kot eh, varnostni akter. Naj podam pregled eh, delovanja Kitajske v zadnjih letih poskušal bom odpreti mojo predstavitev. Se opravičujem. Tako, evo. Ja. Se opravičujem. Torej, najprej gospodarska dejavnost Kitajske. Njihova industrijska politika, kot je naprimer Made in China 2025, to je njihova strategija, pa tudi državne naložbe v Evropi, torej kitajske državne naložbe v Evropi, bodo še vedno predstavljale veliki ziv za Evropo. Sedaj imamo novi okvir za tuje neposredne naložbe v kitajskem in to rahlo omejuje njihovo delovanje, ampak vseeno ne moremo pričakovati večjih sprememb, ko gre za kitajske naložbe v Evropi. Za 17 odstotkov se je zmanjšalo to v primerjavi z lani, ampak V Evropi smo bili priča drugi, največ, dru, drugi največji stopni tujih neposrednih naložb iz Kitajske, kadarkoli. Tudi leta 2018 se to, ta, te naložbe nadaljujejo. Večje, bolj podrobno spremljanje ne bo pomagalo. Količina teh naložb sama sicer ni problematična, je celo zaželena, ampak cilji teh naložb in viri teh naložb so problematični. V zadnjih letih je bila največja, največji del teh naložb v transportu in v infrastrukturi. To so kritična vprašanja, kritična področja za nacionalno varnost. Potem je tukaj še high-tech in eh, proizvodne industrije, ki so prav tako ciljne, cilj za kitajske naložbe. Kitajska država je vključena v te naložbe v Evropi. Podjetja v državni lasti, ki ulagajo eh, v Evropo, ta odstotek se je zvišal iz 35 odstotkov na 68 odstotkov. Predlog, da bi v Evropski uniji imeli nove, novi mehanizem za nadzor, to se obravnava v Evropskem parlamentu to, in to je dober prvi korak, da bi omejili in nadzorovali te naložbe, predvsem v kritično infrastrukturo ampak ta mehanizem bo lahko samo kratkoročna pomoč vizavi gospodarskih tveganj, ki prihajajo iz teh naložb iz Kitajske. Naša konkurenčna politika je tukaj zelo pomembna in naš inštitut je pred nekaj dnevi pripravil smernice v tej smeri. Še en kritičen element glede strategije Made in China 2025 pa je, da se kitajska industrija in kitajske naložbe usmerjajo v ključne tehnologije, kot je naprimer mobilna tehnologija 5G in umetna inteligenca. Sedaj pa, če prejdemo na politični vpliv. Poleg teh naložb je Kitajska eh, vedno bolj prisotna tudi na političnem prizorišču. Operacije, s katerimi poskušajo, katerim poskuša nekdo politično vplivati na nas, vidimo predvsem skozi pogled Rusije, ampak tudi Kitajska ima tukaj eh, pomemben vpliv. Kitajska komunistična partija poskuša ustvariti dolgoletni vpliv na Evropo, s katerim želijo spremeniti pogled evropejcev na Kitajsko in eh, vlogo Kitajske ter Pekinga na v svetu. Tukaj imamo pričakovanja glede tega, eh, kako bo ta vpliv Kitajske omogočil dolgoročno preživetje trenutnega vodstva na kitajskem in na splošno kitajske države. Kitajska je pripričana, da je njihov pristop k gospodarskemu in političnemu gospodarski in politični strategiji boljši, kot pa je pristop liberalne demokracije. Prav zato so se lotili pomembnih projektov, tako političnih kot tudi gospodarskih, njihov vpliv pa se širi povsod po spetu. Danes žal nimam dovolj časa, da bi šel v podrobnosti glede tega, kako Kitajska vpliva in eh, razširja svoj vpliv. Ampak imam eno ključno sporočilo. Kitajska že uporablja različna orodja za vpliv v Evropi, ki so usmerjena tako na gospodarske kot politične elite, kot tudi na širšo družbo. To se dogaja posod po Evropi. Kitajska uporablja te, ta napredna orodja, je pa res, da vedno ne dosežejo svojega učinka. Smo pa v zadnjem času videli nekatere znake, da bi lahko Kitajska imela precejšen vpliv. Kitajska naprimer vpliva na zunanjo politiko evropskih držav. Poleg tega smo videli nekaj prevzemov velikih medijev. Na tak način želi Kitajska vplivati na poročanje evropskih medijev o Kitajski. Kitajska poleg tega želi vplivati na evropske think tanke in na raziskovalne inštitucije, želi eh, vplivati na to, kaj se raziskuje. Zauzemati se moramo za transparentnost in povečati javno ozaveščenost o tem. Kako lahko to storimo s pomočjo raziskovalnega novinarstva? Vlagati moramo v neodvisne think tanke in v raziskave. Poleg tega moramo razkliti takšno politično vplivanje. Evropske inštitucije morajo biti tukaj predvsej dejavne. Če zaključim. Na kratko bi rad omenil nekaj varnostnih aspektov kitajske prisotnosti v Evropi. Ta novi profil Kitajske kot globalnega varnostnega akterja je zelo realen in zelo relevanten za evropsko zunanjo politiko in varnostno politiko. Dva primera lahko podam. Lani je Kitajska skupaj z Rusijo imela eh, vojaško vajo v Baltskem morju, to je na naši meji. Že predtem sta ti dve sili tudi delovali v sredozemlju. Poleg tega pa je Turčija kot članica NATO razmišljala o tem, kako bi lahko se pridružila kitajski vojaški organizaciji, ki je nekako alternativa NATO. Kitajska je zadovoljna z takšnom takšnim načinom razmišljanja, ki prihajajo iz Turčije. Glede na različne pritiske mora eh, Evropa sedaj bolj podrobno spremljati, kaj se tukaj dogaja s Kitajsko. V prihodnosti moramo biti bolj pozorni in poleg eh, kitajskega vpliva na gospodarstvo in politične aspekte v Evropi, moramo biti pozorni tudi na druge aspekte. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naš drugi govorec je Franz van der Putten in nas pregovoril bo o tem, kako se Kitajska pozicionira v mednarodni skupnosti, predvsem kar se tiče zunanje in varnostne politike ter vpliv Kitajske v naslednjih desetletjih. Naslov je vizije glede kitajske vloge v zunanjih odnosih. Izvolite, gospod Van der Putten. Najlepša hvala, gospod McAllister. Spregovoril bom točno o tem, o prihodni vlogi Kitajske. Ne gre za napoved, ampak za možne eh, opcije. Osredotočil se bom na določene elemente vizij, ki jih je Kitajska predstavila torej kako bo to vplivalo na mednarodno politiko in to želim predstaviti na način, ki bo odražal tudi moje tolmačenje tega, kako bi to lahko razumeli oziroma kako bi to najrazumeli. Upam, da bo eh, predstavitev delovala. Predsednik Xi Jinping in eh, kitajsko vodstvo pogosto govori o prenovitvi To je pomemben koncept. Predsednik eh, Ši je pogosto omenjal, kako pomembno je to, kako pomembna je ta tema. Želi odpraviti zaostalost Kitajske, ki je bila v preteklosti predsotna in zaradi katere je Kitajska zaostajala. Prav zaradi tega se Kitajska sedaj osredotoča na razvoj prenovitev in eh, pomladitev je najpomembnejši, naj so najpomembnejše sanje in najpomembnejši cilj Kitajske. Prav zato je to pomemben cilj za kitajsko vodstvo, na katerega se osredotočajo. Predsednik govori o zgodovinskem času, v katerem je bila Kitajska šipka in ranljiva. Takrat se je zgodilo mnogo različnih stvari, naprimer eh, vojne povezane z opijem, Velike spremembe, do katerih je prišlo in zaradi katerih je bila Kitajska ravnljiva, so naslednje. Kitajska ni bila več avtonomna, izgubila je svoj status največjega gospodarstva na svetu, poleg tega je izgubila precej ozemlje, naprimer Hongkong in Tajvan. Poleg tega pa so izgubili tudi svoj status kot eh, vodilni v regionalni hierarhiji. V zadnjih letih je komisija je Kitajska spet dosegla svojo avtonomijo, ponovno je nekako uh, dobila tudi nadzor nad Hongkongom, ni pa največje gospodarstvo na svetu, poleg tega ni prevzelo nadzora nad Tajvanom in tudi ni dobilo te vodilne vloge v eh, vzhodnoazijski politiki. Ko Xi Jinping torej govori o nacionalni prenovitvi, ima v mislih mnogo stvari, to je ena izmed možnih interpretacij, da torej govori o teh elementih, ki jih je Kitajska v preteklosti izgubila in da jih želi ponovno pridobiti. Drugi pomembni aspekt je pozicija Kitajske glede razvoja in mednarodnih odnosov. Tukaj vidite citat Xi Jinpinga, iz leta 2013. To pogosto omenjam. Pravi, da mora Kitajska spoštovati pravico vseh držav, da izberejo lasten eh, socialni sistem in lastno pot. Vse države, ne glede na to, ali so velike ali majhne, so enakopravni člani mednarodne skupnosti. Tukaj vidimo dva glavna aspekta. Najprej eh, raznolikost, to zagovarja Kitajska že dalj časa in to zelo konsistentno. In to lahko razumemo na naslednji način. Trdijo, da ni univerzalnih vrednot. Vsaka država lahko izbere lastni politični sistem, lastni gospodarski sistem in po njihovem mnenju te liberalne gospodarske in politične vrednote, ki jih uspodbujajo zahodne države, kot eh, univerzalne ne držijo. Kitajsko stališče jim namreč nasprotuje. Drugi aspekt pa je, da morajo biti vse države enakopravne pri mednarodnih odnosih. Kitajska temu pravi mednarodna demokracija. Na tak način želijo zmanjšati tradicionalni položaj tih starih eh, velesil, predvsem zahodnih držav, ki imajo privilegiran status. Zahodne sile, kot so Evropa, ZDA, verjetno tudi Kitajska in Japonska so to, kar ima Kitajska tukaj v mislih. Zadnji citat, ki sem ga želel pokazati, pa ni eh, predsednika Xi Jinpinga, ampak je to izjavil Xi Jinping ko je spregovoril pred, zunen, pred Združenimi narodi, pred Generalno skupščino in sicer leta 1974. Nekateri elementi njegove politike še vedno igrajo pomembno vlogo pri viziji Kitajske, ki jo imajo o sami sebi in o svoji vlogi v mednarodni politiki. Takrat je Ten Shopping dejal naslednje. Kitajska nosi odgovornost, da deluje v imenu zatiranih in šibkih držav ter ljudstev po vsem svetu. Nastopiti mora proti državam, ki so opresivne. Torej, v tem je imel misli, takrat je imel v mislih verjetno ZDA in Rusijo. Kitajska nikoli ne bo postala vele sila, Verjetno ima tukaj v mislih eh, ZDA in eh, Sovjetsko zvezo takrat. Še nekaj točk sem želel izpostaviti, ki so povezane z tem citatom. Kitajska je postala globalni politični akter že leta 1917, eh, ko je vstopila v Prvo svetovno vojno. Torej več kot stoletje že od tega, kar je Kitajska globalni politični akter. Pridružili so se tudi eh, Združenim narodom, postali so tudi stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov leta 1945. Po drugi svetovni vojni je Kitajska občutila, da so jo začeli priznavati kot eno izmed pomembnih držav, kot pomembnega akterja. In prav zato so se začeli usmerjati v svetu razvoju. Prej sem govoril o tem govoru leta 1974. Torej, od takrat naprej se Kitajska predstavlja kot neformalna voditeljica sveta v razvoju skupine G77. Leta 2013 pa je Kitajska tudi predstavila pobudo Belt and Road. Gre za razvojno pobudo, ki želi poslati jasno sporočilo, namreč razvojna pomoč, ki jo je prej nudil Zahod, ni bila dovolj uspešna in Kitajska je sedaj prevzela vodilni položaj pri eh, gospodarskem razvoju na globalni ravni. Za konec bi rad eh, pokazal še naslednje, gre za časovnico, ki jo je predstavil Xi Jinping in sicer gre za časovnico za naslednje desetletja. Do leta 2021 naj bi um, kitajski na Kitajskem zavladala srednja blaginja, leta 2035 bo Kitajska postala pomemben globalni ter, potem pa bo prevzela tudi večji politični vpliv. Xi Jinping govori o tem in večkrat je to že izpostavil. Do takrat želijo namreč doseči svoj cilj nacionalne pomladitve in oživitve. Če zaključim, Kitajska zelo konsistentno nadaljuje svoje strategije zmanjšati, želijo vrzel med eh, državami v razvoju in državami, torej razvitimi državami. Še posebej, ko gre za ta razkol med državami v razvoju in Zahodom. Državam v razvoju pomagajo z razvojno pomočjo, poleg tega pa seveda vršijo tudi svoj politični vpliv in na tak način zmanjšujejo vpliv Zahoda. Kitajska si želi doseči tudi to, da bi preklicali eh, ta velik vpliv ZDA v, Z, v Aziji do sedaj in želijo prevzeti vodilni položaj pri tehnološkem razvoju. Kitajska se pozicionira kot uh, prvo med uh, enakimi državami v, raz, med državami v razvoju, pa tudi med velikimi globalnimi akterji. Poleg tega želi eh, Kitajska ohraniti trenutno globalno arhitekturo upravljanja, ampak brez vodilne vloge Zahoda in brez tih liberalnih vrednot. Za konec še kratek komentar glede evropske strategije v kontekstu tega, kar sem pravkar povedal. Za Evropsko unijo je zelo pomembno, da nadaljujemo naše odnose za Kitajsko, predvsem, ko gre tudi za razvoj. To je ključen del vloge Kitajske v mednarodnih odnosih. In tukaj ima Kitajska tudi velik potencial, predvsem, ko gre za mednarodno razvojno pomoč. Evropska unija se mora tudi zavedati, da Kitajska izkorišča te aspekte in poskuša ustvariti nekakšno napetost med državami v razvoju in Zahodom. Poleg tega želi Kitajska izkoristiti tudi eh, to, da bi nekako ustvarila trenja med Evropsko unijo in ZDA. Problematično je tudi vprašanje vrednot, to je eh, omenjal kolega, ki je spregovoril pred menoj. Kitajske jasno ne zanimajo te mednarodne liberalne vrednote, ki so v Evropi zelo pomembne. Torej, to moramo vsekakor upoštevati. Okay, thank you, Mr. Van der... Hvala lepa, gospod van der Putin. Bruselj kliče Peking. Ali smo vzpostavili povezavo? Ah oui? Hello? Hello? Hello? Oui? Attends, oui? Can you hear me now? Yes. Oh, can you hear me? Me slišite? Ja, odlično. kličejo odbor za zunanje zadeve. Danes imamo sestanek skupaj z odborom za mednarodno trgovino in vi ste tretji govorec. Čeprav razumem, boste govorili o tem, kako uh, uravnotežiti konstruktiven dialog, dialog s Kitajsko in uh, strok pristop do njih. Za deset minut uh, lahko spregovorite, izvolite. Hvala za to priložnost, da vas nagovorim in imi je. Mats Harborn in sem predsednik Evropske trgovinske zbornice na Kitajskem. Po našem mnenju je ta povezava preslaba in bomo preklicali tolmačenje. His recent speech in Bao <clears throat> was followed by more concrete announcements and European businesses we expect more in 2018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 Najprej bi dal besedo kolegu Bernu Langeju, ki je predsednik eh, odbora ITRE. Izvolite. Najlepša hvala. Veliko stališč, ki smo jih slišali, so precej defenzivna. Govorimo o tem, da Kitajska počne to ali ono, trdimo, da želi Kitajska politično in gospodarsko izvajati več pritiska in eh, vpliva na Evropo. Ali je to povezano z šibkostmi evropskih politik? Ali je to povezano s tem, da nimamo prave industrijske strategije v Evropi? Namreč eh, zaradi tega je lahko tako vplivna ta strategija Made in China 2025. Kaj pa naša strategija, kaj pa naše obnašanje pri mednarodnih odnosih? Torej, nisem prepričan, da smo slišali zelo uravnotežena stališča. Seveda imamo veliko trgovine s Kitajsko, pojavlja se tudi nekaj eh, težav. In slišali smo tudi vprašanje nepravične obravnave, ko gre za podjetja v državni lasti ter določeni problemi pri naložbah, ki se pojavljajo. Zato je tako pomembno, da najdemo dogovor z kitajskimi oblastmi glede naložb. S kitajskimi kolegi se pogajamo in uh, upamo, da bo po tem 19. kongresu eh, partije na kitajskem gospod Ši bolj spoštoval trgovinske sporazume. Poleg tega mislim, da je zelo pomembno, da Kitajska postane bolj aktivna v svetovni trgovini. Torej v STU mora prevzeti večjo vlogo. Mislim, da mora STU jasno povedati, da ne zagovarjamo oziroma da nasprotujemo protekcionističnim trgovinskim ukrepom. Pri določenih praksah na kitajskem moramo prepoznati to, da potrebujemo Kitajsko kot partnerico znotraj STO. To je moje stališče, istočasno pa je to tudi vprašanje, ki sem ga želel zastaviti strokovnjakom. Hvala. Najlepša hvala. Tako sedaj pa predlagam, da prisluhnemo še nekaterim kolegom, potem pa bomo dali besedo govorcem, da odgovorijo. Tako, Bas Belder je naslednji na mojem seznamu. Poročevalec. Bas, izvolite. Dag meneer. Ja. Dank u wel, voorzitter. Najlepša hvala, gospod predsednik. Torej, zelo zanimivo se mi zdi to vse, kar smo danes slišali. Kot rečeno, sem poročevalec za to vprašanje in zato sem zelo pozorno prisluhnil tudi tem prispevkom naših gostov. Predvsem, kar se tiče zadnjega razvoja in teh eh, zadnjih eh, ukrepov, ki so zelo poglobljeni tudi. Imam naslednje vprašanje. Pri zadnjem poročilu smo ugotovili naprimer to, kakšna je strategija na kitajskem. Kitajski, Kitajci so pripravili dobro industrijsko strategijo, Evropa pa žal ne. In eh, prav smiselno je, da torej eh, razmislimo, ali bi pripravili takšno strategijo ali pa to morda ni nujno. V zadnjih letih smo ugotovili, da. Uh, Kitajci izkoriščajo kakršne koli pomankljivosti. Pogosto vidimo, da izkoristijo določene scenarije in eh, veliko slišimo negativnega na to temo. Res mislim, da moramo bolj jasno videti, o čem točno govorimo razmisliti pa moramo tudi o tem, kakšna bo evropska strategija, ko gre za Kitajsko. Mislim, da ni dovolj, da imamo tukaj konfrontacije, ampak da se res posvetimo izboljšanju odnosov. Ne gre za to, da bi bile naše vrednosti popolnoma nasprotne njihovem, ampak Kitajsk, Kitajci res poskušajo z novim pristopom, da bi povečali svoj vpliv. Ampak eh, Vprašanje je, kaj počne evropska delegacija v Pekingu. Mislim, da bi oni morali postati bolj dejavni in eh, res je skrajni čas za to, da tudi mi pripravimo naprimer neodvisne znanstvene raziskave glede političnih strategij, ki jih pripravljamo v Evropi. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Julijanen, ki je predsednik delegacije za Kitajsko. Um. Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da imamo tukaj eh, sistemsko konkurenčnost. Ta se je začela in bo tudi obstala na nasled, v naslednjih letih. Xi Jinping ima eh, načrt do leta, tisoč, do leta 2049. Torej, do srede tega stoletja želijo izpolniti kitajske sanje. Do 35 eh, želijo postati največja sila na svetu, kar se tiče gospodarstva, do leta 2050 pa želijo postati tudi politično največja velesila. Pomembno je to upoštevati, glede na to, da se naši sistemi razlikujejo. Mi predstavljamo liberalno demokracijo, oni pa imajo represijo, po drugi strani pa modernizacijo in sedaj drugim državam v razvoju ponujajo svoj politični model, kar seveda posega v naše. Um, v naša posredovanja. Ne bom rekel, da je gospod Orban navdušen nad tem kitajskim sistemom, ampak Erdogan pa morda je. In to je kot nekakšna bolezen, kot nekakšna, nekakšna okužba, ki se širi proti Evropski uniji. Dolgo časa smo se spraševali, kaj lahko storimo evropski model, ki je v bistvu bolj atraktiven za države, moramo mi predstavljati tudi na nek nov način. Potrebujemo novo dinamiko za to, tako kot na kitajskem govorijo o tej pomladitvi. Poleg vrednot pa moramo zagotoviti tudi finančna sredstva in tukaj ima Kitajska veliko prednost. Namreč Kitajska načrtuje in gradi velike infrastrukturne projekte, mi pa imamo tukaj probleme, kar eh, gotovo pomeni, da moramo najti rešitev. Nekaj let smo bili priča gospodarsko zelo pozitivnemu času, sedaj pa se eh, že nabirajo težave. Namreč imamo neenake odnose, ni pravične konkurenčnosti tukaj dejansko obstaja veliko protekcionizma in mi moramo zaščititi naše interese. Smiselno je, da se posvetimo tudi internetu, namreč mi si želimo ohraniti internet, Kitajska pa se zauzema za intranet. To ima seveda tudi posledice, tako imenovane socialne kredite. Kakorkoli že, mi imamo popolnoma drugačna stališča in poglede na svet, ko gre za, ta, za to novo stoletje. Vsekakor si želimo čim več sodelovanja z njimi, ampak eh, zagotoviti moramo tudi distanco in kritiko, kolikor je pač potrebno. Mislim, da se moramo zato včasih prebuditi. Pogosto namreč ljudje sanjajo o tej stari kitajski kulturi, o njihovi operi, o abecedi in tako naprej. To so krasni elementi, ki jih pozdravljamo, vseeno pa moramo pogledati tudi v ozadje, namreč ali vse to vključuje tudi eh, strategijo glede tega, kako mi živimo in kako želimo, da živijo naši otroci. Hvala lepa. Sedaj pa še poročevalec eh, iz Inte za Kitajsko. Izvolite. Uh, and... ja, najprej, hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegice in kolegi. Sam sem prisluhnil tudi vsem uvodnim nagovorom. Želel bi pozdraviti tudi Maca Hasborna, ki je predsednik Evropske gospodarske zbornice v Pekingu. Nekatera mnenja, ki smo jih že obravnavali v parlamentu, temelijo na opaženih evropskih podjetij, ki poslujejo na Kitajskem. Oni no, točno vedo, o čem govorijo in svoje mnenje sem pravzaprav pripravil na podlagi vseh teh mnen naših podjetij iz Kitajske. Torej danes, medtem ko mi govorimo, smo iz Kitajske uvozili eno milijardo blaga in izvozili ni cela pet a, milijarde blaga v Kitajsko. Sicer je prav, da govorimo o Konfuciju, o internetu in tako naprej. Ampak to so pomembni podatki. In številke, ki sem jih navedel, se nanašajo samo na blago, niti ne na storitve ali na e-trgovino. Naš prvi govornik je povedal, da imamo neke nove realnosti. Ampak mislim, da bi bilo prav, da v istem dahu omenimo tudi um, protekcionizem ZDA in pa Trumpa protekcionizem prihaja iz uh, Washingtona, vse tako se zdi. In uh, isti diskurs o neki trgovinski vojni opažamo iz iste prestolnice. Tako da ja, obstajajo neke nove danosti, moramo obraniti svoje interese in hkrati tudi spoštovati pravile. In to, čemu smo priča iz Pekinga, predsednik Xi Jinping je postavil podal zelo zanimiv govor v Davosu letos in lani, vseboval je določene zanimive zaveze, niso pa še začeli izvajati teh zavez v praksi. Tako da zdaj treba zahtevati konkretne ukrepe. No, do nekaterih korakov je že prišlo. Sicer odprli so finančne storitve, avtomobilsko instrumentaturo in pa ledi delništvo. To so pozitivni koraki, ampak vse na samo posamični koraki. Zahtevati in pričakovati moramo več. Pa še nekaj, predsedujoči, če smem. Danes dopoledne smo govorili tudi z namestnikom eh, ministra za trgovino z Kitajske. Prišel je v Bruselj in se sestal z Evropsko komisijo v, včeraj, danes do podna se je sestal z nami, mi pripravljamo tudi svojo misijo v Peking in Šankaj. In uh, govorili smo o odkritosti, da se moramo bolje razumeti in da mora ta obe strani biti bolj odkriti pri dialogu. Prav tako pa moramo biti bolj odkriti v svojem Eh, internem dialogu. To sodelovanje 16 scena je nekaj, o čemer se moramo pogovoriti na veliko bolj odkrit način, paralelno tudi z našimi politikami dostopa do trga. O tem se je treba pogovoriti in hkrati preučiti, kakšna interna pravila je treba izvajati. In če 16 scena izpolnijo vse ta pravila in če so transparentni, je to samo eden izmed elementov naše evropske strategije odnosov do kitajskih. Hvala. Hvala, Julio Winkler. Hvala, Julio Winkler. Zdaj pa nadaljujemo s tistimi, ki so povedali, da želijo besedo. Sprašujte. Mr. Zaradil, Mr. Weigl, Mr. Bütikov in Mr. Schultz. Mr. Kukan. So that I will then close the speakers list. In s tem je se znam govornikov tudi zaprt. Dve minuti dobil sam. Sprašujte, začnem. Ja, najlepša hvala, bom poskušala biti kar sedaj kratka. Res je, da tekmujete tukaj dva, tukaj dva sistema. Je to treba upoštevati? Ne smemo tudi pozabiti na to, da bo trenutni predsednik ostal na oblasti za nedoločen čas zaradi sprememb pravil komunistični stranki. Tako da to so naše razlike že v samem izhodišču. Moramo pa nadaljevati z dialogom in mislim, da moramo sodelovati na podlagi konkretnih pravil. Imam pa eno vprašanje. Nekateri ste omenili Hong Kong in Tajvan. Povedali ste, da so Hong Kong že dobili nazaj Tajvana, pa še ne. In v zvezi s tem imamo vprašanje. O našem zadnjem dokumentu, ki smo ga sprejeli v okviru eh, skupne zunanje varnostne politike, smo kot parlament jasno povedali, da podpiramo participacijo Tajvana v mednarodnih organizacijah in aktivnostih. Podpora Evropskega parlamenta je torej tu. Zakaj? So potem Tajvan izključili iz določenih skupščin lansko leto, prav tako niso prejeli vabil na letošnjo skupščino. In glede na zaveze, ki jih je Tajvan sprejel na področju zdravja preteklosti, je čudno, da ne sodelujejo v določenih mehanizmih eh, svetovne zdravstvene organizacije. Zakaj? Imate vi kaj več informacij za s tem? Kitajska mora nekati prepričevati sodelovanje Tajvana v vseh mednarodnih organizacijah. Zanima me, če imate vi kakršne koli dodatne informacije v zvezi s tem, ki bi jih lahko delili z nami. Thank you. We then come to Mr. Hvala. Gospod Zaradil. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da še vedno ne vemo točno, kakšne odnose bi želeli s Kitajsko. Ne vemo, ali jih naj obravnavamo kot strateški partner oziroma kot strateškega nasprotnika. Ne vemo še točno. Še vedno ne vemo, kako um, bi nekako razumeli uh, Eh, ta vse večji kitajski vpliv, pa tudi njihova inicijativa Belt and Road je zelo zanimiva. Nemčija je glavni trgovinski partner Kitajske in obratno. Tako da je prišlo do velikih premikov, ne samo na področju trgovine, ampak tudi na področju geopolitike. Tako da mislim, da bi morala Evropska unija zares začeli začeti obravnavati svoje odnose s Kitajsko na pragmatičen način. Mislim, da se lahko strinjamo glede tega, da se ne strinjamo glede vsega, ampak da kljub obstajajo neki najnižji skupni imenovalci, s katerimi se strinjamo, strinjamo s Kitajsko, naprimer globalna a, stabilnost, globalno ravnoteže, globalna trgovina in a, na teh skupnih elementih bi morali delati skupaj. E, danes smo v prvem delu slišali, da Kitajska poskuša tudi imeti nek politični vpliv v Evropski uniji preko akademijo in medijo in tako naprej. Seveda tudi je jasno, da Kitajska dela na svojem globalnem PR-ju, ampak mislim, da ne smemo biti preveč sumličavi in pranoični glede teh zadev. O politiku sem ravno kar prebral članek kjer se ta inicijativa 16 plus 1 opisuje kot nek premeten načrt Kitajske kako ogroziti enotnost Evropske unije. Ampak jaz mislim, da moramo biti veliko, da moramo zares ohraniti trezne glave tu in pragmatično oceniti situacijo. Mislim, da nima smisla videti neke zarote v nastali situaciji. Moramo biti pragmatični in konstruktivni. Hvala. Najlepša hvala. Z veseljem bi komentiral vašo izjavo glede um, 16 plus 1. Ivo Weigel. Is... Najlepša hvala. Izjemno pomembno je, da se pogovorimo o naši lastni strategiji glede Kitajske. Resna napaka bi bila, če bi že na samem začetku Kitajsko označili za nasprotnika ali celo sovražnika Evrope ki želi škoditi našim interesom. Mislim, da moramo tu ostati bolj odprtega duha, kar zadeva naše stike s Kitajsko. Mi pa želimo pokomentirati eno konkretno zadevo. Pred nedavnim je bila na parlamentu organizirana konferenca glede regionalne varnosti v Južno-Kitajskem morju. Te konference so se udeležili tudi uh, Eh, zelo ugledni partneri iz Tajvana. Za Tajvan so te nedavne in dramatične spremembe spremembe, ki imajo velik vpliv na varnost Tajvana. Kitajska Kitajska je pred kratkim začela uporabljati koridor M530, ki gre tukaj preko eh, tajvanskega ozemlja. In to predstavlja resno grožnjo za regionalno stabilnost in za varno, varni zračni promet. Prav tako imajo orožne a, eh, vaje v, južnem, v Južno-Kotajskem morju in z letalonosilkami vstopajo v uh, ozemlje oziroma v vode uh, Tajvana in s tem jasno kaže svojo vojaško moč. Tajvan pa gleda na te akte kot eh, na nekaj, kar bi znalo ogroziti to stabilnost v regiji, zato je pomembno, da se organizira nek stabilen in odgovoren dialog med Kitajsko in Tajvanom, ki bo krepil regionalno varnost v tej regiji, kjer Tajven, Tajvan sobiva s Kitajsko. You, Ivo Next is Mr. Gospod Birkov, naslednji. I, uh, do think it's a good... Najlepša hvala. Vsekakor ocenjujem, da je dober pristop to, da preučimo, kakšne novosti obstajajo na kitajskem in v Evropi in kakšen je odnos med obima stranima. Nek nov element, to je po mojem mnenju, je ta, da se je na kitajskem v zadnjih letih spremenil režim. Kitajska je bila včasih eh, komunistična aristokracija. Zdaj pa imamo mm, neke vrste cesarja stranke in vsak dan so bliže diktaturi. To je zares zelo pomembna sprememba. Kitajska zunanja politika se je tudi spremenila, nova paradigma obstaja. Presenečen sem bil, ko sem slišal od enega uh, govornika, da je mnenja, da še vedno Kitajska sledi na svetom gospoda Pinga glede zunanje politike. Njegov nasvet je bil, da se, da se sile ne sme demonstrirati, ampak da morate potrpežljivo čakati. Ampak Kitajska ne zasleduje tega pristopa. Kitajska trenutno poskuša ustvariti neko skupino, a, ki deli enako usodo, ampak to a, gre ravno v drugo smer, kot pa to ustvarjanje skupnosti, ki temeli na skupnih vrednotah iz Združenih narodov. Tudi Kitajska spremlja svoj odnos do Evropske unije. Kitajska je včasih bila podpornica združevanja. Evropske unije, zdaj pa nas poskuša razdeliti in osvojiti model 1 plus 16 je model, ki vodi v razdelitve, ampak hkrati je res tudi, da največje evropske um, države nekako samo zasledujejo svoje interese. In to vodi v delitve podobno kot 1 plus 16. Tako da mislim, da nima smisla, da, se, da s prstem kažemo na drug, drug na drugega in a, da pač nalijemo čistega vina. Mislim, da bi morala Kitajska pravzaprav uporabljati pristope enotne Evrope. Najlepša hvala, Helmut Schulz, goje. Ja, najlepša hvala, tudi jaz bi se želel zahvaliti vsem trem govornikom za povedano. Slišali smo pregled zgodovine in pa trenutni okvir, ki ureja odnose med Kitajsko in Evropsko unijo. Ampak glede na to, da nimamo veliko časa, bi sam želel še nekratko pokomentirati odprta vprašanja. In sicer še 12 let nam ostaja do datuma, ko naj bi izpolnili trajnostne cilje a, uh, Združenih narodov. Tako da bi se morali skupaj potruditi za to, da bi bili ti cilje izpolnjeni. Glede tega bodo potem prosojali vsi državljani, tako v Evropski uniji kot na kitajskem. In vprašanje imam za naše goste, ki poznajo te interne debate na kitajskem in sicer ali To igra sploh neko vlogo na kitajskem in sicer kako naj bi pripravili nek mednarodni sistem, ki temeli na pravilih. Tu gre za pomembno vprašanje, kako bomo čez 12 let živeli, proizvajali in tako naprej. Tako da to so vprašanja, ki so relevantna za vse večje akterje po svetu, Kitajsko, EU, ZDA, Afriko in tako naprej. To je realnost. In zdaj, ko je Kitajska zares globalen, ektar, eh, globalen akter, globalno gospodarstvo, um, to je pripeljalo do določenih sprememb na globalni ravni, kar zadeva um, gospodarstvo. In potrebujemo pač enotno strategijo v Evropski uniji v odnosu do Kitajske. Tako da morali ugotoviti, če Eh, se soočamo z istimi problemi tu kot tam, na ta način bi mislim, da lahko um, zgradili nek bolj produktiven odnos med Evropsko unijo in Kitajsko. Ja, najlepša hvala, Helmo Čulc. Še dva govornika imam, oba iz ELS-a, najprej gospod Kukan. Hvala, gospod predsedujoči, najprej samo eno. Trgovinski odnosi so napeti že vse od lanskega leta zelo malo nekega uradnega dialoga poteka med partnerji, zlasti zato, ker se ne strinjamo glede politike ena Kitajska. Za EU je izjemno pomembno to, da podpiramo konstruktiven uh, razvoj trgovinskih odnosov. In v to moramo vključiti tudi tretje strani po našem mnenju, zato ker je dialog ključen za miren razvoj azijsko-pacifiške regije. Moje vprašanje za vas je, kaj pričakujete na tem področju in kakšne elemente bi morali vključiti v našo evropsko strategijo za Kitajsko, zato da bi preprečili, da bi se napetosti v teh odnosih še okrepile. Hvala. Thank you and the final speakers then. Hvala. Še enega govornika imam. Andrej Kine je zadnja govornica, izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da se moramo zbuditi tule. Če želite biti bogati, najprej zgradite cesto. To je pač nek pregovor in to nas spominja tudi na, njihov, na njihovo inicijativo One Belt, One Road. Kitajska je tudi vedno bolj prisotna v Evropski uniji v obliki investicij. Investirajo v kritično infrastrukturo na jugu in zahodu in v visokotehnološka podjetja na zahodu. In to je nekaj zdaj, kar nas skrbi v Evropski uniji. Uh, glede eh, kitajskega prodora v EU. Evropska unija seveda potrebuje skupne zunanje neposredne investicije, ampak glede na to, kakšne so trenutne okoliščine, moramo imeti tudi nek screening, neko a, spremljanje zunanih investicij, zlasti v tistih sektorjih, ki so bolj strateško pomembni, obramba, a, energetika, komunikacija in prevoz. In pa pri tistih sektorjih, a, ki so kritični za varnost naših državljanov. Prav tako moramo um, zlasti bdeti na tistimi sektori, ki so povezani z vojaško industrijo. Evropska unija in Kitajska se potrebujemo, to drži, ampak zaupanja ni dovolj, vse več eh, protekcionizma obstaja in ogrožen je tudi sistem trgovanja, ki temelji na pravilih. Sodelovanje je veliko boljše kot pa konfrontacija, ampak stabilni gospodarski odnosi temelijo na reciprečnosti. Zato, če želimo izravnati pač, eh, pogoje za vse, mora tudi Kitajska odpreti svoj trg za tuje investicije in, in, zagotoviti, in zagotoviti zaščito pravic intelektualne lastnine in imeti več transparentnosti v svojih ukrepih. Najlepša hvala govornikom za to, da ste to pokomentirali. Um, this... Najlepša hvala. To točko nameravamo zaključiti do 16. ure. Pet minut bo torej imel vsak govornik, da pokomentira komentarje, ki smo jih slišali danes popovdan. Predlagam, da začnemo z gospodom Harbonom. Nas slišite, gospod Harbon? Indeed, I, I... Ja, z velikim zanimanjem sem prisluhnil te razprave. Pet minut imate. Thank you very much. Uh, <clears throat> yes, is Europe too defensive? Well, um, you know, if we manage to uh, reduce uh, discrimination under Chinese uh, industrial policy, uh,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 Morda je to preuranjena izjava. Vidimo, da eh, imamo vsaj še ekonomsko konvergenco. Ta se bo verjetno nadaljevala in to je dobro tako za Kitajsko, kakor tudi za nas. Protislav je, je pa naslednje. Kitajska, ki se sooča z eh, velikimi izzivi na področju družbe, še vedno verjame v svojo prihodnost. V Evropi, kjer imamo izpolnjene vse pogoje za svetlo prihodnost, pa nismo posebno optimistični glede prihodnosti. V Evropi bi morali biti veliko bolj eh, optimistični. Eh, to bi nam eh, nudilo tudi nekaj vzvoda v naših odnosih s Kitajsko. bo Kitajska izpolnila reformne obljube? Ja, to je ključno vprašanje. To bomo morali tesno spremljati in morali bomo Kitajski poslati jasen signal, um, kako pomembne so te reforme. Že prej sem omenil probleme, recimo neravnovesja v vzajemnosti in to seveda privede tudi do političnih eh, posledicah. Napetost, ki jo vidimo danes, je posledica ravno tega. Zato se mora Kitajska konkretno odzvati z poglobljenimi reformami. Raz Kitajske je neizogibna to ni nekaj dobrega ali slabega, to je preprosto dejstvo. Lahko rečem tudi to, da bi bila šipka Kitajska slaba novica za celoten svet, eh, svet. Zato je mm, v našem interesu, da z spodbudami eh, spravimo Kitajsko na pot reform in odprtosti. Strinjam se tudi z eh, izjavo, da ne smemo biti preveč ehm, paranoični, ko gre za odnose s Kitajsko. O Kitajski eh, se piše vse mogoče, ampak mi moramo skušati eh, uravnotežiti naša stališča in skušati razumeti to kompleksno družbo. Če so pogledi na Kitajsko preveč eh, neuravnoteženi, uh, to ustvarjal vtis, eh, da verjamemo v teorije zarote, o um, rasti kitajske in to potem negativno vpliva na naš dialog. Eh, tudi dialog, ki bi moral napredovati in sicer gre za razpravo o nekaterih eh, zakonodajnih vprašanjih. lot of change. No, tudi ta sprememba režima ustvarja določene strahove na Zahodu. In Kitajska bi zato morala bolje razumeti, bolje sporočati o, razloga, o razlogih za spremembo režima. Mi bi morali razumeti, kaj skušajo oni doseči s tem. Uh, No in kot je pravilno povedala tudi zadnja govornica, če se bomo osredotočili samo na vprašanje trajnostnega razvoja, če se bomo osredotočili samo na boj proti podnebnim spremembam, je seveda tukaj Kitajska ključnega pomena, če želimo doseči kakšen uh, uspeh na tem področju. In tukaj smo videli nekaj spodbudnih signalov. Lani je začela Kitajska strože izvajati okoljska pravila, uh, Um, to velja tudi za kitajska podjetja. Kitajska v zadnjih letih več kot katerakoli druga država vlaga v obnovljive vire energije in to predstavlja priložnost tudi za evropska podjetja. Če zaključim mislimo, da se, eh, mislim, da morajo v Evropski uniji zaupati v svoj lastni sistem, svoje gospodarstvo, bolj optimistične moramo biti, to nam bo ponudilo nekaj vzvoda v naših razpravah s Kitajsko. Kitajska je pomembna in Kitajska bo v prihodnosti postala samo še bolj pomembna za evropska podjetja. Zato moramo nadaljevati poglobljeni dialog za Kitajsko tudi o regulatornih vprašanjih. To bo tudi v prihodnosti ostalo zelo pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Vander Putin. Izvolite. Um. Hvala. Gospod Belder in pa drugi govorniki so opozorili na to, da bi morali razpravljati o novi strategiji do Kitajske, o tem, kako bi se naj ta razvila. Jaz imam tri predloge, ki bi jih morali upoštevati pri razvoju strategije Evropske unije do Kitajske prvi sklop. Takšna strategija mora predstaviti jasno vizijo o tem, kako si Evropska unija predstavlja globalni sistem. Če bo Evropska unija eh, priznala, da ne bo več statusa quo, da se bo svet razvil, da bo Kitajska v njem igrala pomembno vlogo, Potem si mora Evropska unija zastaviti nekaj vprašanj okrog lasne vloge in pa vloge Kitajske. Ne moramo reči, da želimo obdržati maksimalno velik vpliv Evropske unije in pa evropskih vrednot eh, v svetu. Bolj podrobne bi morali biti. Potem drugi element. Soočati se moramo z določenimi spornimi točkami. Razprava tukaj je pokazala, da je naš odnos predvsej kompleksen. Nekako ni jasno, kakšno je splošno stališče Evropske unije. Morali bi spregovoriti o spornih vidikih, recimo o pomenu človekovih pravic na eni strani in o gospodarskih interesih na drugi strani. Oboje je pomembno, ampak potrebujemo nekakšen skupek kriterijev, s katerimi bomo lahko to uravnotežili. Drugi primeri takšnih eh, spornih vidikov je recimo um, nadzor nad neposrednimi investicijami, kako potem obravnavati tudi vprašanje Tajvana in pa bolj osnovno vprašanje. Sam pogled na Kitajsko. Imamo različne poglede na Kitajsko, ampak morali bi si zastaviti to osnovno vprašanje, kako gledamo na Kitajsko in pa kakšen bi moral biti naš odnos. Potem tretji element te strategije. bi moral biti nek nov uh, narativ o razvoju v svetu. Kitajska je tukaj ponudila svoj lastni uh, narativ. Extent, ki je povezan z eh, pobudo Belt and Road. In del te pobude je tudi ugotovitev, da stari zahodni pristop do razvoja ni bil dovolj uspešen in da zato potrebujemo nek nov pristop k razvoju. Tukaj treba poskrbeti za jasen narativ in jasno vizijo strani Evropske unije. Kako vidimo razvoj v 21. stoletju? Thank you. V zvezi s tem bi morali priznati, da obstaja potreba v številnih uh, državah po svetu, pa tudi znotraj Evrope, uh, eh, potem, da bi imeli več gospodarskega razvoja. In pri tem je treba ponuditi, eh, izkoristiti tudi to, kar ponuja Kitajska. Belt and Road pobuda je tukaj pomemben dejavnik. ta pobuda za novo uh, svilnato pot je dobra in uh, Evropa mora priznati, da lahko ta pobuda koristi tudi njim. Evropska unija lahko tukaj igra določeno vlogo. Ta pobuda Belt and Road uh, je pa predvsem uh, plot kitajske pobude za mm, vzpostavitev neke nove oblike svilnate poti. Hvala še gospod Weidenfeld za pet minut. Hvala. Uh, dva kratka odgovora v zvezi z dvostranskimi investicijami. Ja, tukaj je znanje kitajske ključnega pomena in tukaj imamo še vedno veliko pomankljivosti. To je treba okrepiti. Kar se tiče pogodbe o bilateralnih naložbah. Eh, seveda ne gre samo za eh, to samo, pogod, eh, to samo pogodbo, gre tudi za ovire dostopa na trg. Razmisliti moramo tudi, kaj se bo zgodilo v primeru, da dejansko te pogodbe ne bo. Potem bolj splošna vprašanja. Sistemska konkurenca ali je kitajska moč proizvod uh, evropskih politik ali evropskega odziva? Ja, prav gotovo. Uh, večkrat sem omenil pobudo 16 plus 1. V številnih ogledih je 16 plus 1 posledica neučinkovite evropske politike, recimo gospodarske politike. Eh, Kitajska je tukaj izkoristila vrzeli. Jasno je, da tudi eh, izkorišča določene eh, politične spore. Ne da jih povzroča, ampak jih dobro izkorišča. Prav tako moramo poskrbeti za to, da bomo v teh odnosih uh, bolje um, skušali uresničiti tudi evropske interese. Prav tako ne smemo biti naivni, ko gre za politično pripadnost uh, med nekaterimi evropskimi voditelji in pa Kitajsko. Če si ogledate recimo govore Viktorja Orbana, uh, jasno, tukaj obstaja neka politična naklonjenost, uh, ki je precej očitna in tako je tudi za nekaterimi drugimi voditelji v Evropi. Eh, kitajski model je namreč za velik del sveta zelo privlačen, tega ne smemo podcenjevati, to postaja vse bolj jasno. Eh, ko gre za tretje države, jasno je, zakaj so one navdušene nad Kitajsko. Gre za to, da je gospodarski razvoj eh, Kitajske v zadnjih letih bil res impresiven. In vse skupaj je povezano tudi z političnimi spremembami. Uh, do katerih bo prišlo na Kitajsko. Um, Kitajska je za uh, zahodno prebivalstvo neprivlačen politični sistem, ljudje nimajo dostopa do družbe, državnih omrežij in tako naprej, zato tudi študenti ne. Uh, odhajajo več tja. Ta novi politični sistem mm, predstavlja tudi um, določena nerešena vprašanja, kaj se bo recimo zgodilo, če bo Xi Jinping umrl za srčnim infarktom, kaj se bo potem zgodilo na kitajskem. Pa še za druga. Uh, vprašanja gre. Nekatere države se zavedajo dejstva, da kitajske naložbe pomenijo tudi določen vpliv kitajske um, na to državo. Zato recimo Indonezija zavrača kitajske naložbe. Nima smisla, da v tem smislu Evropska unija konkurira za kitajsko. Razumeti moramo, kako lahko uh, Eh, pri, pristope Kitajske na uh, določen način dopolnimo in na ta način konkuriramo. Um, Torej, kar se tiče mm, mehanizmov vpliva, ki jih uporablja Kitajska, mm, kot je bilo lepo razvidno iz mojih priso, prosojnic, eh, ne gre za načine vplivov, ki bi jih lahko uporabljali tudi mi. Potem še kar se tiče vloge ZDA, mi bi morali definirati predvsem evropske interese ne da se stalno samo oziramo po ZDA. Seveda imamo nekaj skupnih interesov, recimo pri naložbenih vprašanjih, recimo pri trgovinskih vprašanjih. In jasno je tudi to, da se zaradi Trumpa načelno v naših odnosih z Kitajsko ni nič spremenilo. Eh, še vedno imamo tržne prakse, ki so nepravične in še vedno se močno razlikujejo naše urednote. In ko govorimo o konvergenci na nekaterih poslovnih vprašanjih, ja, to je sicer eh, res, ampak. Eh, pogosto so pri tem upoštevani kitajski standardi, recimo, ko gre za umetno inteligenco IKT in tako naprej. Saj je Kitajska tukaj vodilna. Uh, Potem še trgovinska politika. Eh, ja, tukaj spet eh, vrednote kitajske se ne skladajo nujno z našimi. Eh, skratka, zahvaljujem se našim strokovnjakom za vse prispevke. Vas Belder, ali želite podati kakšne zaključne pripombe? Prav, zadnja beseda je vaša deze oorzitting. Hvala lepa. Torej, mislim, da moramo res eh, storiti več, to je postalo jasno. Parlament, svet in komisija. Moramo dlje in bolj globoko razmisliti, preden sprejmemo tukaj ukrepe. Zmanjšati moramo trenja, kolikor je le mogoče in izjemno pomembno se mi zdi, da Evropska unija enotno zagovarja svoje interese. To je izjemno pomembno v tem trenutku. Študije inštituta McCarthy to tudi podpirajo in jasno kažejo. To sem želel vključiti tudi v svoje poročilo. Zahvaljujem se uh, gostom, ki so pripravili izjemno dobre študije in članke, namreč akademski prispevki so za naš parlament pomembni. Ja, ten, herr Weinfeld, wiederschauen. Dobro, potem se vam zahvaljujem in nasvidenje. Right. Uh, colleagues, we're running... Tako, kolegi, nekoliko že zamujamo, zato bomo kar prišli na 18. točko. Stanje odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko.